stopnjem. Preden pa se lotimo razprave o Malti, imam par informacij. Najprej glede zapisnika od včeraj in glede besedil od včeraj. Vse je na voljo, če nima nihče nobenih pripomb, potem je zapisnik včerajšnje.